V sredo do povdne po predstavitvi programa bolgarskega predsedstva strani premjeja Borisova bo potekala prva razprava o prihodnosti Evrope. Tudi Tišok bo nastopil na tej razpravi. Za nas je to izjemno pomemben trenutek, ker gre za prvo srečanje v nizu srečanj z ministerskimi predsedniki. S tem bomo parlament postavili v središče razprave o prihodnosti Evrope. Da bi bila izmenjava mnen čim bolj spontana, interaktivna in vključujoča, smo se odločili, da bomo uporabili nov format. Šlo bo za avtentičen catch the eye. Pritegnite pozornost predsedujočega, tako da boste vsi lahko zaprosili za besedo in dobili priložnost, da se oglasite v razpravi. Zaradi časovnih omejitev seveda vsi ne boste dobili besede, ampak bom skušal čim bolj spoštovati raznolikost v tem parlamentu. Catch the Eye pa bo seveda upošteval tudi težo posameznih političnih skupin. Hvala Tišo Kuker je sprejel povabilo in ker se je strinjal tudi s tem inovativnim formatom za razpravo.